naprej. Poročilo Leichtfried mere in teže cestnih vozil v skupnosti. Dva sta se prijavila k besedi. Gospa Frida je prva. Beseda je vaša za minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Glasovala sem za to priporočilo, kajti s tem bomo poskrbeli za varnost vseh in varnost lahko zagotovimo zgolj, če bodo tovornjaki in avtobusi, ki vozijo po Evropski uniji, spoštovali predpise glede mere, teže, se pravi dolžine, višine in tako naprej. Vedno je prav, da dopustimo določene izjeme, če s tem zagotavljamo varnost. Tudi proizvajalcem bi morali dopustiti, da uvajajo svoje inovativne rešitve. Mislim, da bi morali biti vsi Deli voznega parka bolje opremljeni, tudi ko gre za samo preglednost, ko gre za čim manjše izpuste CO2. Avtoprevozniki opravljajo pomembno funkcijo in izvajo tisto, kar pogosto izpostavljamo, namreč prost pretok blaga znotraj enotne unije. Izboljšajmo njihove res težke pogoje dela, izboljšamo njihovo varnost, s tem pa bomo izboljšali tudi svojo varnost. Hvala. Merci. Hvala lepa, gospa. Okoliščine so nekoliko težavne trenutno v dvorani, zato vse kolegice in kolege, ki zapuščajo dvorano, prosim, da to storijo čim bolj tiho. Res vas prosim, da ste tiho. Gospode Kelje, ne vidimo v dvorani? Je v dvorani? Ja, na svojem sedežu ne sedite, zato sem vas pregledala. Beseda je vaša za minuto. Eh, Hvala lepa, gospod predsedajoča. V veliko veselje mi je bilo glasovati za to poročilo. Glasoval sem v skladu z skupino, kajti vsi podpiramo ta predlog. Predlog je zelo pomemben in uh, imeli smo zanimivo razpravo o tem danes dopoldan. Zelo pomembno je, da zagotovimo varne ceste za vse udeležence prometa. To je bilo omenjeno tudi v poročilu. Poleg tega moramo preučiti tudi možnosti zmanjševanja prometa. Preveč prometa je dan danes na cestah, to ima posledice na okolje in tako naprej. In to moramo res preučiti. Še posebej, kar zadeva težka vozila, torej tovrnjake ki vozijo po naših cestah. Mislim, da imamo dobro osnovo za delo naprej. Hvala. Merci. Hvala lepa, gospod. Sedaj pa gremo na poročilo Lamasur, Evropski dolgoročni investicijski skladi. Besedo ponovno dobi gospod Žofrida za minuto. In v, di... v času hude gospodarske krize, iz katere je, kot kaže, vse težno je najti pot ven, je zelo pomembno, da v Evropski uniji ustvarimo nova delovna mesta. To vrstne dolgoročne naložbe bi lahko spodbudile dodatne dejavnosti na področju raziskav, razvoja, infrastrukture in tako naprej. Vse to so pomembni sektori za rast in razvoj. Dolgoročno financiranje je zelo pomembno, kajti predstavlja pomemben instrument za rast. S tem se bomo tudi izognili novim krizam. Bi pa rada podarila tudi to, da dolgoročni evropski investicijski skladi lahko predstavljajo tudi pomemben tok sredstev za vse tiste subjekte, ki potrebujejo tudi dolgoročne perspektive, ko gre za financiranje, v mislih ima predvsem MSP-je. Če želimo, da bi ta sistem deloval, pa ne smemo nikakor ne pozabiti na davčni vidik. Unija bi morala vsem državam članicam začrtati pot, kako ustrezno obdavčiti posameznike, še posebej pa bi morali poskrbeti za tiste, ki se odločajo, da bodo v Evropi dolgoročno vlagali. Hvala. Hvala lepa, gospa Maletič, za minuto. Kolegice ni, je. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Strukturne reforme in davčna konsolidacija je tisto, kar potrebujemo v Evropi. Če želimo to doseči, potrebujemo naložbe, predvsem zasebne naložbe, s katerimi bomo spodbudili inovativnost in tudi konkurenčnost Evropske unije. Evropska komisija skupaj z državami članicami na različne načine skuša doseči ta cilj, zagotoviti večje naložbe, predvsem, ko gre za posamezne projekte. Na voljo imamo programe unije, sklade, potem nov sklad za strateške naložbe, na voljo imamo tudi novo uredbo, ki smo ravno kar podprli in sicer gre Za predlog o dolgoročnih investicijskih skladih. To je tisto, kar potrebujemo za dolgoročno rast in zaposlovanje v Evropski uniji. Potrebujemo torej dolgoročne investicijske sklade, v katere se bodo stekala sredstva profesionalnih naložbenikov, tudi posameznih varčevalcev, pa tudi skupnosti, ki bodo sredstva namenjali za različne projekte na področju raziskav, razvoja, izobraževanja, prometa in tako naprej. Tudi mali in srednje veliki podjetniki bodo tako lahko dobili dodatna sredstva za financiranje. Hvala. Hvala lepa, gospod Marijas, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glasoval sem proti temu poročilu, kajti ohranja postopke in strukture, ki so vodili v kazino gospodarstvo. Čeprav smo 1,6 trilijona evro uporabili za reševanje bank. V Evropi je vedno več brezposelnih, to pa zato, ker banke s tem denarjem niso podpirale malih in srednjih podjetij. Vse milijarde, ki so jih dobile države v programih niso pomagale državljanom, zaradi tega so države v bistvu še v slabšem položaju, kajte vedno več je brezposobnosti. To pa še posebej velja za Grčijo. Poskrbeti moramo, da dve vrsti bank Eh, ne bodo več mo mogle delati kot ena. Hvala. Gospod Kelly, minuto. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Z veseljem sem podprl to poročilo. Razprava na to temo je bila zelo zanimiva danes do povdan. Gospod Lamasur je odpravil, opravil izjemno dobro delo. In eh, če želimo varno iziti iz krize, moramo vlagati, še posebej tam, kjer je to nujno potrebno. V mislih imam predvsem temeljno infrastrukturo za javni prevoz in, in energijo. To sem že večkrat omenil. Danes dopoldan smo slišali tudi, da naše banke spet delujejo. 70 odstotkov ljudi ki išče posojila, posojila tudi dobi. Če bomo s tem nadaljevali, bomo dejansko išli iz krize. Hvala. Eta, hvala lepa. Kolega Polčak. Predsedajci, ja bi htjel popšat komisijo. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Želim komisiji zaželeti obilo sreče kar zadeva dolgoročne investicijske sklade. To je zelo pomembno, kajti Evropa potrebuje novo konkurenčno rast in tudi inovacije. Seveda pa mora začeti izvajati kohezijske politike. Povedati je treba, da je gospodarstvo že po naravi ciklično. To pomeni, da po rasti vedno pride recesija. To je logična posledica. Zato mislim, da bi Evropsko unijo morali pripravljati na težave v prihodnosti, tako da preučimo težave iz preteklosti. Zato podpiram to pobudo za dolgoročne investicijske sklade, kajti krize iz preteklosti so res pomembne, ampak pravi učinki se bodo videli šele čez nekaj let. Češki minister je sprejel pravo odločitev, to je dobro. Prehajamo na obrazložitev glasov pri poročilu Tarabela. Gospa Šojdrova je prva za minuto. Děkuji, vážená paní předsedající. Hvala, gospa predsedujoča. Nisem glasovala za končno resolucijo v zvezi z poročilom Tarabela o napredku med doseganju enakosti med moškimi in ženskami v Evropski uniji. Zakaj? Zato, ker mislim, da smo zamudili dobro priložnost. Kot Evropski parlament bi lahko poslali dobro sporočilo o tem, kako menimo, da bi lahko zagotovili več zastopanosti v političnih telesih in izvršnih odborih in tako naprej. Žal, poročilo vključuje priporočila, ki zadevajo podporo splavu. In to naj bi postalo sestavni del kontraceptikov. To pomeni, da Evropski parlament posega v še nerojeno življenje. To je zame nedopustno. In še nekaj. Parlament posega tudi v pravila subsidijarnosti. To so vprašanja z države članice. Hvala lepa, kolega. Pospešili naslednji. Ja, ja. Hvala, gospod predsedujoča. Podprl sem to poročilo o enakosti med ženskami in moškimi. To je zelo pomembna politična tema. Če želimo, da bo Evropski parlament branil človekove pravice, potem moramo seveda govoriti tudi o enakosti med spoloma. Največ smo govorili o 45. členu, torej o pravici žensk, da odločajo o svojem spolnem in drugem zdravju, gre tudi za možnost prekinitve nosečnosti. Podprl sem predlog sprememba EKR, kajti menili so, da je to vprašanje subsidijarnosti, torej države članice odločajo o tem. To žal ni bilo sprejeto, ampak. Glasoval sem za to, da se ohrani 45. člen, kajti mislim, da imajo ženske dejansko pravico do svojega reproduktivnega in spolnega zdravja in to je tako pomembno kot kontracepcija. Splav je zelo občutljiva tema, to spada na raven držav članic. Hvala. Giuffrida. Hvala lepa, gospod Giuffrida. Grazie. Hvala lepa. Sama bi se rada zahvalila kolegi Tarabelu za to bogato poročilo. Glasovala sem za, seveda. Bogato poročilo zato, ker obravnava številne točke, naprimer, katere ovire moramo še odpraviti, zato da zagotovimo resnično enakopravnost med ženskami in moškimi. Tu ne gre za ideologijo, gre za realno življenje. Naprimer, kaj se dogaja z porodniškim dopustom, kaj se dogaja z enakostjo pri plačah, dopustih in tako naprej. Mi želimo zagotoviti ženskam več podpore, zlasti pri nudenju tistih storitev, ki jih kot ženske še opravljajo izven službenega življenja, ko nudijo pomoč svojim staršem, otrokom in tako naprej. Vse več bi morali vlagati v socialno državo, ki bo skrbela za vse, ne zgolj za ženske. Ne moremo razmišljati zgolj o fleksibilnosti in o rasti. V prvi vrsti bi morali biti ti za nas pomembni posamezniki, ljudje, še posebej ženske, tako da bodo lahko svoje delo opravljale, ne da bi se morale pri tem odrekati drugim zadevam. Družba bi morala biti na ravni ženske in prirejena njim. Hvala. Spremljena ni kolega Lukaj, torej naslednji. Hvala lepa. Sam sem glasoval proti temu poročilu, kaj ti menim, da gre predaleč, uvajamo pravico do splava za vse ženske. To ni človekova pravica temeljna, človekova pravica je pravica do življenja in ta pravica velja tudi za nerojene otroke. Obstajajo različni tabori in v pavšalu, o pavšalu ne moremo govoriti, ne moremo govoriti o pavšalni pravici do splava. To je proti človekovim pravicam in to je nespremljivo. Eh, in Evropski parlament tega ne bi smel sprejeti. Pod eh, predvezo človekovih pravic se kršijo človekove pravice in zaradi tega sem glasoval proti temu poročilu. Hvala. Hvala lepa, gospa Morvaj, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Na mačarskem, v moji državi, je zelo veliko utrujenih žena, ki so tako telesno kot tudi duhovno izmučene. Pogosto se z, srečam, z njimi srečam in to je res nepredstavljivo. Nosijo breme, bolezni v družini, vzgoje otrok, staršev in tudi gospodinstva. Ob tem pa morajo pogosto še delati in dokazovati, da so ženske, ampak tudi, popolnoma enakopravna delovna sila. Ob enem pa so za vse to plačane še pogosto manj kot moški. Vsak del tega dokumenta sem podprla. Podprla sem ga zato, ker mislim, da bo to vodilo do izboljšanja tega žalostnega stanja. Vendar celotne resolucije nisem mogla podpreti, kajti ženske imajo pravico do splava ampak tako ne gre. Hvala. Hvala lepa, gospa Gentile, za minuto. Gospa predsedujoča. Kolega Tarabela je zelo dobro predstavil kulturno situacijo na tem področju in se z njo strinjam. Mislim pa, da potrebujemo boljšo razpravo, kot je ta ideološka razprava. Uh, Mislim, da se stopne civilnosti meri predvsem o tem, kakšne pravice imajo posamezniki, še posebej tisti najbolj ranljivi, med katere sodijo tudi ženske. V osrčju naše razprave zato ne bi smeli biti posamezni politični pristopi. Mislim, da bi se morali oddaliti od fundamentalizmov in raznih versko obarvanih idej. Ženske je treba osvoboditi, priznati jim moramo pravico, da izživijo svojo seksualnost tudi brez predsotkov. Pogosto se morajo namreč ženske odločati, ali biti noseče ali ne. Ženske imajo pravico do materinstva, pa jim to odrekamo. Osvoboditi ženske pomeni tudi to, da zagotovimo ustrezne okoliščine, v okviru katerih jim bomo za delo, ki ga upravljali, ponudili tudi plačo, ki jo to zahteva. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa prekinja predsedujoča gospod Zdehovski za minuto. Vašena paní predsedkinje. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, tega poročila nisem mogel podpreti, čeprav naj bi šlo za neke vrste prelomno poročilo. Ampak ta prelom krši načelo subsidijarnosti. Veliko vidikov je vključenih v poročilo, ki bi spadali na raven držav članic, naprimer spolno in reproduktivne zdravje žensk. Večkrat sem to že povedal in povedal bom še enkrat. Evropska unija in eh, zakonodaja imajo omejitve, tega ne smemo pozabiti. Merci, la parole est à monsieur. Hvala lepa, gospod Morgano, minuta. Grazie, grazie. Hvala lepa, predsedujoča. Sam sem se vzdržal pri glasovanju o poročilu enakopravnosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji v letu 2013, prav zaradi vrednot, ki jih imam. Sicer se z nekaterimi določkami v tem besedilu strinjam, ampak vseeno je to poročilo preveč usmerjeno tudi na pravico do splava na evropski ravni. Včeraj v razpravi smo o tem veliko govorili in danes dopovdne, ko smo glasovali, smo po mojem mnenju premalo upoštevali tudi to, kakšne posledice, negativne posledice lahko ima splav. Subsidijarnost je tista, ki jo pogodba predpisuje za to področje, zlasti, ko gre za oblikovanje politik na področju zdravja, reproduktivnih in spolnih pravice, to je v rokah držav članic. Danes bi morali podarjati predvsem pozitivne vidike te resolucije. Žal nimam na voljo dovolj časa za to, da bi jih povdaril. Že prej pa sem povedal, da sem se vzdržal pri glasovanju. Hvala. Fora. Hvala lepa, gospa Forenca. Grazie. Hvala lepa, predsedujoča. Današnje glasovanje je bilo zelo pomembno glasovanje. Sama sem bila za to resolucijo Tarabela. Delno je ta resolucija tudi pokazala, kako napačno je ravnal parlament, ko je glasoval nedavno o poročilu Estrela. Mi si želimo, da bi v Evropski uniji ženske bile svobodne, da bi imele pravico do samoodločanja. To besedilo Tarabela prispeva k temu, da bomo bolje razumeli, kako je vrčevanje vplivalo tudi na ženske in na naše pravice do odločanja in samoodločanja. Moja generacija to še posebej dobro ve. Težko se je odločati ali izbirati tisto, kar se nam zdi najbolje, še posebej v teh težkih časih, ko za ženske ni dovolj delovnih mest. Tudi Evropski center za opazovanje nasilja nad ženskami je prišel do istih zaključkov predsedujoča govornico prekinja. Hvala lepa. Gospa, vas čas se je iztekal. Gospod Sogor. In minut. Ena minuta je vaša. Last Sunday witnessed international. Hvala lepa. V nedeljo je bil dan žensk, ampak to ni dovolj, če želimo doseči enakost med spoloma. Trgovanje z ljudmi je tisto, kar najbolj škodi ženskam in deklicam. To je predvsem problem osrednje Evrope. Z oblikovanjem delovnih mest bomo pomagali ženskam. Ženske bodo gospodarsko neodvisne in ne bodo več toliko žrtve tihotavcev z ljudmi, ampak zagotoviti moramo tudi druge strukture, ki jim bodo pomagale. Še nekaj se mi zdi zelo pomembno in to je bilo vključeno v to poročilo. Gre za gospodarsko opolnomočenje žensk s pomočjo zgodnje nege in skrbi za otroke. Na vrhu v Barceloni leta 2002 je to bilo sprejeto, ampak veliko je še pomanjkljivosti, vključno z mojo državo. Hvala lepa, gospod Džambacki. Uvažajmo, gospod predsedatelj, uvažajmi kolegi. Ne podkrepih tozi doklad. Spoštovane kolegice in kolegi, tega poročila nisem podprl, zato ker se bojim da zunanji dejavniki tu preveč vplivajo na zasebno življenje posameznikov. Sam in tudi moja politična skupina menimo, da bi morali biti družinski odnosi konvencionalni, tradicionalni, se ne bi smeli spreminjati. V moji državi, v Bolgariji, je družina sestavljena iz ženske in moškega. Sam sem proti kakršnemu koli zunanjemu poseganju strani komisije ali drugih organov in institucij v družinske odnose. Vsak posameznik ima pravico, da sprejme odločitev glede svoje družine in svojega zdravja. Družinski problemi. Problemi med moškimi in ženskami bi morali biti reševani skladno s tradicijami, ki so veljavi že več stoletij. Hvala lepa, gospod Kelly. Hvala lepa, gospa predsedojoča, podpiram enakost med moškimi in ženskami in čim prej tem bolje. Vendar ob enem je škoda, da so v to resolucijo vključena določena priporočila, kakor so omenili že drugi, in sicer v zvezi s tem, da bi splav bil na voljo povsod po Evropi. Zato sem bil proti tej resoluciji, sem proti temu konceptu, konceptu splava v Evropi. Mislim, da bi o tem morale odločati države članice. To zadeva samo ženske, ne moških. Ampak, ko govorimo o tej temi, mislim, da da moramo naslednjič poskusiti govoriti o vprašanju enakosti med moškimi in ženskami. Čim prej, tem bolje. Hvala lepa, gospod Petir. Hvala sem. Glasovala sem proti, ampak sama se zauzemam za enakopravnost med vsemi. To poročilo pa tega ne obljublja. Sicer v svojem naslovu govori o enakopravnosti, ampak eh, vsebina tega naslova ne odraža. Skrbi me, zato ker tratimo čas in denar državljanov za pripravo takšnih poročil, za katere že vnaprej vemo, da so v nasprotju s temeljnimi načeli Evropske unije, kot je naprimer načelo subsidijarnosti. Predstavniki v tem parlamentu, ki so podprli takšno poročilo, spodkopavajo takšno načelo in tudi dogovore, ki bi jih morali ščititi. To pa vodi v pravno negotovost in spodkopavanje pravne države. To me skrbi. Skrbi me tudi to, da ne prepoznamo realnih problemov, ki so pravzaprav zelo resen razlog, zakaj prihaja do razhajanj in velikih razlik v družbi. Spodbujati bi morali enakopravnost med ženskami in moškimi. Žal pa je to poročilo sedaj bolj poročilo, ki je namenjeno temu, da se spodbuja splav. Sami sebi smo ustrelili v srce, mi pa nismo očitno pripravljeni zagotavljati varnosti in enakopravnosti vsem. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa poročilo Messerschmidt. Letno poročilo o politiki konkurence Evropske unije. Gospod Žufrida, eno minuto. Glasovala sem za. Konkurenčnost je namreč eden od receptov, kako najti pot iz krizo. Učinkovita konkurenčna politika bo privedla Evropsko unijo do uspeha, posledično pa bo privedla tudi blagostanje državljanov. V prihodnih letih bomo igrali pomembne tekme, zlasti na področju digitalnega enotnega trga, energetskem sektorju, v finančnem sektorju in na vse sektorje industrije in prometa. Še posebej bi morali biti pozorni na to veliko priložnost, ki nam jo ponuja digitalni enotni trg. Pri tem pa ne smemo pustiti ob strani tiste tematike, ki so s tem povezane in neposredno vplivajo na življenje evropskih državljanov evropska konkurenčna politika ne bi smela biti edino merilo, ki ga imamo pri upravljanju notranjega trga. Strinjam se s poročevalcem, ki pravi, da bi morali poskrbeti za usklejevanje pri posameznih pobudah. Ko gre za konkurenčnost, bi morali govoriti tudi o rasti in zaposlovanju. Hvala. Hvala lepa, gospa Burzan. Konkurenčnost je tista, ki naj bi prinesla gospodarsko rast v Evropi, ampak konkurenčnost ni ustrezno narejena. 20 odstotkov potrošnikov pravi, da ne more kupovati preko spleta v druge države članici Evropske unije. Čezmejna e-trgovina predstavlja zgolj 14 odstotkov celotne e-trgovine. Če kupim čevlje v Estoniji, mi na strežniku pravijo, da lahko Nemci, Estonci, Francozi kupujejo. Če kupim klobuk v Franciji in si ga skušam poslati na Hrvaško, plačam šestkrat več, kot stane takšno pošiljanje znotraj Mačarske, naprimer. Če grem na nakup preko spleta in potem odpotujem v tujino po prevzem, mi tega ne dajo. Skratka, ogromno je pritožb strani potrošnikov. Tuji trgovci, ki trgujejo preko spleta, ne zmorejo izpolnjevati svojih obljub. Ogromno dela nas še čaka, če želimo uveljaviti resnični enotni trg potrošniki so trenutno diskriminirani in to moramo rešiti. Minut. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Konkurenca lahko vodi do novih delovnih mest pod določenimi okoliščinami. Tudi v teh časih, ki jih imamo v Evropi. Vendar, če želimo, da bo konkurenca delovala tako, kot je treba, se moramo boriti proti socialnemu dumpingu to ima popolnoma nasprotne učinke. Če si pogledamo LuxLeaks, naprimer, lahko vidimo, da se moramo braniti tudi proti temu, proti nelojalni davčni konkurenci. Monopoli bodo vedno poskušali določati cene sami. Konkurenca, ja, ampak mora biti poštena in te zamisli niso vključene v poročilo. Hvala. Madame, pardon, Maletič. Hvala lepa, gospa Maletič, za minuto. Hvala, Hvala lepa. Neodvisna konkurenca na trgu je tista, ki spodbuja inovativnost in rast v Evropi. Vendar je praksa na ravni držav članic skupaj zakonodaja precej raznolika, zato prihaja do razdrobljenosti na notranjem trgu. To pa spodkopava tudi konkurenco na trgu, ustvarijo se monopolu. monopoli. Monopoli so tisti, zaradi katerih izgubimo 180 do 230 milijard evrov letno, kar je 3 odstotke evropskega BDP-ja. Tako da se moramo vprašati, ali je politika tržne konkurenčnosti dovolj močna za to, da bodo tudi MSP-ji lahko konkurirali z ostalimi akterji na enaki ravni. Države članice zauzemajo drugačen pristop do tega vprašanja, zlasti, ko gre za davčno lajšave in za subvencije. Mislim, da bi morali spremeniti tudi posodobiti način, kako se nudi državna pomoč, da ta državna pomoč ne bi bila ovira, temveč spodbuja nek boljšemu tržnemu konkurenčnemu odnosu. Hvala. Hvala lepa, gospod Tomašič. Hvala lepa. Glasovala sem za poročilo kolega Mesa Šmita, ker se strinjam z njegovim načinom razmišljanja. Tržna konkurenčnost je nujna predpogoj za rast, za zaposlovanje, za naložbe in tudi za globalno konkurenčnost evropskega gospodarstva. Skladno s tem bi rada podarjala predvsem to, da se mi zdi zelo škodljivo to, da so posamezni trgi na ravni držav članic liberalizirani zgolj na papirju. Javna podjetja so tista, ki so bila v preteklosti monopolistična, danes pa prav tako prevzemajo vodilni položaj in na tej podlagi lahko iz trga izrinejo tudi druge konkurente. Nekateri imajo pravico zaradi naprimer boljše davčne politike dostopati do proizvodov po nižjih cenah. Želim si, da bi uveljavljali tudi boljšo cenovno politiko. Mislim, da bomo morali k malu v bližnji prihodnosti uveljaviti enake pogoje za vse. Hvala. Dokum <clears throat> kot eh, poslanec iz vrst socialistov in poročevalec v senci sem glasoval za to poročilo. Zelo me veseli, da smo s tem poročilom naredili še en korak naprej, zato da zaščitimo delovna mesta in tudi javne službe. Niti jaz, niti moja skupina nismo mogli podpreti predloga skupine Alde za privatizacijo, naprimer, v sektorju prometa. 85. odstavek v tem poročilu za nas ne bil spremljiv. Zato smo podoročilo podprli, te točke pa ne. Hvala lepa, gospod. Sedaj pa obrazložitev glasov pri letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2013. Besedo dobi gospa López Bermejo. Presidenta. Predsedujoča, sama sem glasovala proti poročilu Evropske centralne banke. Sama menim, da delovanje Evropske centralne banke ne moremo kot parlament braniti. Evropska centralna banka bi morala podpirati države članice pri izvajanju vseh funkcij, s katerimi naj bi ponovno oživili gospodarstvo, odpravili javni dolg in zagotovili varstvo prihrankov. Gospod Dragi pa je tisti, ki ustvarja nove finančne mehurčke, sočasno pa zapira možnosti za dostop do posojil v tistih državah, kjer se vlade borijo za delavce. Tudi gospod Triše je bil tisti, ki je zahteval delovne reforme, tudi zategovanje, pa so vse to so brutalne politike. In to poročilo še enkrat kaže, da je Evropski centralni banki veliko bliže finančni sektor kot pa solidarno z evropskimi državljani. Za gospoda Lukeja ne vidim več v dvorani, očitno nas je že zapustil. Gospa Džufrida za minuto. To poročilo dobro osvetljuje vse tiste vidike, ki so vezani na delovanje Evropske centralne banke v zadnjih letih. Evropska centralna banka je vodila nekonvencionalno monetarno politiko. Evropska centralna banka bi morala skrbeti predvsem za stabilnost cen, pa tudi za rasti za poslovanje. Vse skupaj pa seveda ni dovolj, potrebujemo dodatne gospodarske ukrepe. To pa je treba dopolniti tudi strukturnimi reformami, zato da bomo dosegli večje naložbe. Dobro je, da se sedaj objavljajo zapisniki sej upravnega odbora centralne banke. Državljani so do sedaj gledali s precejšnjo mero nezaupljivosti do teh institucij, zato je prav, da smo zagotovili višjo preglednost. Ja, Hvala lepa. Gospe pa ga za Orton Due ni v dvorani, kolega Marijas je za to naslednji. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glasoval sem proti poročilu o letnem poročilu Evropske centralne banke, zato ker je Evropska centralna banka postala država v okviru države, to še posebej velja za Grčijo in to dejstvo je bilo pohvaljeno. Mario Draghi svojo politiko usiljuje Grkom. Ne, ampak hvala lepa za obsežno podporo mojemu predlogu spremembe, ki sem ga vložil. Tam pozivamo k temu, da bi ustavili navzkrižja interesov ki se pojavljajo v centralni banki, kajti centralna banka ne more biti članica trojke in ob enem neodvisni razsodnik, ko gre za poslovanje Evropske centralne banke. Trojko smo nagnali iz svoje države in eh, na osnovi volitev se je to zgodilo. Boj se nadaljuje. Gospod Kelly. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glasoval sem za vse te predloge skupaj s skupino. To sem moral storiti, kajti tukaj sem bil takrat, ko je predsednik Dragi predstavil svoj predlog. Naše glasovanje bo samo še okrepilo našo razpravo, pohvaliti ga moram za njegovo delo. Mislim, da je poročilo dobro, to pozdravljam, ampak eh, povedati moram še nekaj. Namreč v Čeltnemu dirka mm, kon, ki se imenuje kvantitativno lajšanje, nekaj sem stavil na tega konja tudi sam, upam, da bo kon zmagal in upam, da bo vse tako uspešno kot z gospodom Dragem. Hvala. In še zadnji govornik, kolega Polčak. Sreci, ja, taki prisem. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Želim seveda kolegu, da se mu naložba izplača, da bo njegov kon zmagal, ampak kar zadeva letno poročilo ECB za leto 2013, povedati želim, da podpiram korake, ki jih je sprejela ECB. Odločili so se za nevarno pot odpravljanja tvegan povezanih z možnostjo deflacije v Evropi in to bi lahko vodilo v nevarno spiralo za Evropsko unijo in za njeno monetarno politiko bi lahko to predstavljalo velike težave. Govorimo o ogromnih količinah denarja, vseeno pa mislim, da tveganja za deflacijo upravičujejo ukrepe ECB-ja, zato jih moramo podpreti. Hvala lepa, s tem smo izčrpali seznam govornikov skladnom s členom 3.3 poslovnika.